Dovolite, da prejdemo na sam dnevni red oziroma zasedanje. V skladu z členom 142 poslovnika v povezavi z sklepom sveta o sodelovanju z Venezuelo na področju ribištva in eh, njihovih eh, ribolovnih priložnostih v francoski Gvajani, eh, sem dobil prošnjo od sveta, da obravnavamo zadevo kot nujno zadevo in o tem bomo na začetku jutrišnjega zasedanja tudi glasovali. Gre torej za nujni postopek, ki ga bomo uporabili pri tem. Od politične skupine zelenih sem sprejel prošnjo.